ki kaže, da Evropski parlament zmore delati v zelo kratkih rokih in da smo se zmožni zbrati v velikem številu in da lahko različni odbori sodelujejo ob vsem zaupanju. Želel bi najprej preveriti, ali se vsi strinjamo z dnevnim redom za ta sestanek. Ja, izvolite. Muito obrigado. Gostaria só de levantar uma questão que me parece relevante. É que... Samo eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno, bi želel postaviti. Namreč dokument ni preveden, imamo ga na voljo samo v angliškem jeziku. Mislim, da je to proti poslovniku in zato sprašujem, ali so sploh izpolnjeni pogoji za to, da o njem zdaj glasujemo. E, želim namreč razumeti, ali je to proti poslovniku, ali ni v skladu s poslovnikom in če je tako in če bo odbor vseeno ustrajal na tem, da se o tem glasuje, že vnaprej povem, da sam ne bom e, glasoval. Ja, prevod bo na voljo za plenarno zasedanje. Sorry? It's not, it's not true. It's, it, it, it... Portugalsko različico ste dobili tudi v vaši skupini. Ne, ni res. Imamo osnutek, nimamo pa popolne različice. Ne v portugalščini, ne v katerem koli drugem jeziku. Bien, en tout cas, je vous confirme que les traductions seront euh, à la disposition. Non prevedene verzije oziroma prevodi v različne jezike izražanja bodo na voljo za plenarno zasedanje. Rad bi se prepričal, ali ste dobili zapisnik sestanka, ki je potekal 20. aprila in če eh, tako, kot je zapisnik zapisan, ne kliče po nobenih pripombah. Če ni tako, vas prosim, da glasujemo o tem besedilu, ki je danes na dnevnem redu, o katerem se je razpravljalo uh, zelo dolgotrajno na tristranski ravni. Razprave so bile dolge in plodne. Besedilo ni povsem identično tistemu, ki smo ga mm, sprejeli 20. aprila in zato je treba res preveriti, ali ga. Uh, naš skupni odbor lahko podpre. Ja. Morda bi Roberto želel še kaj dodati, preden bi dali besedo poročevalcem in preden bi se lotili glasovanja. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital celotni pogajalski ekipi tudi vsem strokovnim sodelavcem, sekretarjata odbora in političnih skupin. Moram reči, da ste upravili resnično odlično eh, delo. Uspelo nam je držati se zelo kratke eh, časovnice in izpeljati težka pogajanja v polnem spoštovanju mandata obeh odborov, kajti končno besedilo, ki je tu pred vami, ki ga lahko preberete tudi v portugalščini, kar smo poslali na zahtevo skupine GUE, jasno mislim, da kaže na to, da gre za velik uspeh za Evropski eh, parlament. To je uspeh, ki smo ga požili skupaj z zelo visoko mero kooperativnosti. Tako da hvala lepa vsem. Besedo pa zdaj predajam tudi na kratko obema poročevalcema. Najprej Jose Manuel. Merci les deux présidents. Najlepša hvala. Želel bi se zahvaliti obema predsednikoma ter soporočevalcu Udu Bulmanu. Želel bi se zahvaliti tudi vsem ostalim poročevalcem v senci. Seveda se zahvaljujem tudi obema sekretarjatoma in zahvaljujem se tudi članom političnih skupin, svetovalcem političnih skupin, še zlasti tistim, eh, ki svetujejo moji politični skupini. Hvala Fani in Ana. Eh, opravili smo ogromno delo v rokih, ki so bili določeni in ki smo jih spoštovali. In to delo ni isto, kot je bilo, 20, kot, kot je bilo tisto, ki je bilo opravljeno 20. aprila, saj je bilo še boljše, besedilo smo še izboljšali. Uh, Torej, v kratkem času smo izvedli zelo veliko razpravo. Na začetku se je zdelo nemogoče rešiti to vprašanje financiranja in zmanjšali smo učinek na obzorje 2020 in Connecting Europe Facility za milijardo evrov. In to bomo nadaljevali še v vsakem proračunskem postopku. Eh, dejansko smo popolnoma dokazali um, demokratično legitimnost in preglednost. In tudi s poročili, ki smo jih pripravili, smo dali na voljo življensko dobo oziroma trajanje temu skladu. In če komisija ne bo pripravila zakonodajnega predloga za to, da to izboljša, stvari pač ne bodo delovale. Zelo pomemben element je svetovalna platforma, ki je brezplačna za javnost in ki eh, mala in srednja podjetja stane samo tretjino predvidenega zneska. Seveda pa so velika podjetja in banke tiste, ki morajo plačevati za njo. Eh, In zato še enkrat hvala. Pred seboj imamo nov inštrument, sklad, ki je povsem drugačen od tistega, ki je bil predviden. To je dodaten sklad, dopolnilni sklad, sklad, ki bo prispeval k rasti, k zaposlovanju. In parlament je gotovo prispeval k boljšemu skladu, kot ga je predlagala komisija. To je sklad, ki bo lahko deloval, ki bo uh, obstal še v prihodnosti, ki je izziv, izziv za upravičence, za teritorij in pripričan sem, da nam bo uspelo doseči cilj, ki smo si ga zastavili in sicer več delovnih mest, več rasti, bolj konkurenčna Evropa. Hvala. Udo Bulman. Udo Bulman spoštovane kolegice in kolegi. Tudi obema predsednikoma odborov bi se rad eh, zahvalil. Devet trialogov, tudi celo noč, od eh, šestih zvečer do pol osmih zjutraj. Najlepša hvala vsem eh, sodelovcem v sekretarijatu vsem strokovnim sodelavcem, našim asistentom, hvala tudi sodelavcem v političnih skupinah, pa tudi vsem predsednikom odborov. Spomnimo se prvega sestanka, takrat eh, sta bila še oba proti temu, da bi dala meni in Žozeju Manuelu svoje kreditne kartice, da bi investirala v EFSI. Takrat smo rekli, ali bi pod temi pogoji glaso, uh, investirali v EFSI, so rekli, dobro, dajte nam svoje kreditne kartice, uh, Eh, in pa eh, rekel, saj bova stvari v redu uh, uredila, ampak takrat se niste upala uh, tega storiti. No, zdaj pa so stvari bistveno drugačne. Ne vem, kako zdaj razmišljata kolega o svojih kreditnih karticah, ampak nekaj smo vendarle dosegli. Gre za popolnoma novo strukturo in uh, zdaj bomo soodgovorni za način delovanja tega sklada mi bomo soodločali o tem, eh, kakšna bo kadrovska zasedba in to bo v interesu ne le obeh najh, naših eh, predsednikov odborov, ampak predvsem v interesu davkoplačevalcev in državljanov Evrope. Odločili smo se in tudi dosegli, da bodo vladali investicijski kriteriji, na podlagi katerih bomo vlagali ne v preteklost, ampak v prihodnost. Gre za projekte, ki bodo spodbujali razvoj v prihodnosti, ki bodo sodobno infrastrukturo gradili čim bližje gospodarstvo v Evropi z novimi metodami, z novimi sredstvi, ki smo jih tu v tej uredbi zagotovili. Mislim, da so ustrezna poglavja dobro formulirana. Imamo investicijske smernice kot sestavni del soodločanja. odločanja kar eh, mislim, da je nekaj, kar sta svet in komisija vse čas zavračala, ampak to zdaj je eh, v uredbi opredeljeno kot predmet svoje odločanja. Prav tako smo eh, opredelili lestvico, scoreboard, ki se bo pripravil na podlagi delegiranega akta, kar pomeni, da vplivamo tudi na način, kako se izbirajo projekti, torej po presoji objektivne koristnosti in vse to je še en pomemben eh, način za doseganje napredka. Dosegli smo tudi to, da države članice smejo in morajo investirati v ta sklad na način, ki je eh, razumen, ki je finančno vzdržen in ki zagotavlja tudi več rasti in več delovnih mest. Komisija bo pripravila ustrezno izjavo, da to še enkrat ustrezno podarimo. Torej, kolegice in kolegi, Hvala tudi Žozeju Manuelu Fernandešu, ki je mislim, da upravil odlično delo, kar zadeva proračunsko politiko. Privedel je tudi do tega, da se je evropski proračun uh, eh, obranil pred eh, hudo škodo. Mislim, da smo dosegli dober kompromis, na podlagi katerega lahko gradimo naprej. In mislim, da bomo tudi v prihodnje zmožni odpravljati morebitno škodo, ki sicer ne bi bila preprečljiva. Vsem poročevalcem pridružnih odborov se prav tako zahvaljujem, tudi poročevalcem v Senci. Že na samem začetku smo dejali na našem prvem zasedanju, da če nam bo uspelo tu doseči skupni cilj, bo ta parlament zapisan v zgodovino, da bo zadeva šla eh, preko meja političnih skupin, preko meja uh, odborov in da bomo na ta način zagotovili več delovnih mest in več investicij v Evropi. Hvala uh, vam, da ste svojo kooperativnostjo, uh, svojo odprtostjo v najboljšem eh, stilu Evropskega parlamenta zagotovili in omogočili napredek in upam, da bomo to pozitivno izkušnjo lahko ponovili tudi pri novih naslednjih zakonodajnih aktih. Hvala lepa. Thank you. Thank you indeed, uh, and congratulations again to the two rapport. Hvala lepa in hvala obema poročevalcema. Zdaj pa Jean, izvoli. Seveda se tudi sam pridružujem vsem izrečenim zahvalam. Zelo intenzivne trenutke smo preživeli, podnevi in po noči, zadnji trialog se je končal ob 8. zjutraj ampak jasnost in ustrajnost sta nam omogočila, da smo napredovali in prišli do besedila, ki vam ga ponujemo danes in ki je naprednejše v primerjavi s besedilom, ki smo ga sprejeli 20. aprila. Tako da upam, da ga bomo danes sprejeli s še večjo večino. Tako da bomo zdaj prešli glasovanju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 dva poslanca nista glasovala. Konec glasovanja. Eh, torej, 78 eh, oddanih glasov, 63 za, 14 proti in en vzdržan glas, pa še oseba, ki nima kartice, se pridružuje glasovom proti, 15 proti torej. Sprijeto. Monsieur Gara, Mr. Tarant, excuse me, my card was not working. Jaz se pravičujem, moja kartica ni delovala. Torej še en glas za, odlično. torej glasovanje na plenumu na naslednjem mini zasedanju. Hvala še enkrat vsem. EIB je tudi z nami že stopila v stik, da začnemo z razpravo o sporozumu o izvajanju te uredbe. Vse je zaključeno, hvala lepa. So. Everything for peace is okay. We're holding. Yeah.